Začeli bomo s Srednjeafriško republiko. Gospa Fotiga, izvolite. Dziękuję. Pomimo wysiłków społeczności międzynarodowej. Situacija v Srednjeafriški republiki je dramatična in se redno slabša. Misija Evropske unije je bila delno uspešna in tudi člani odbora seveda se strinjajo s to oceno, ampak zdi se, da je bila misija prekratka. Kombinacija mm, negativnih elementov, vključno z operacijo Minuska, je pripeljala do tega, da misija ni izpolnila svojega mandata. Cenim sodelovanje generalnega sekretarja Združenih narodov, vendar mislim, da bi mednarodna skupnost morala storiti več za to, da bi podprli Srednje Afriško republiko, kajti to bi lahko bil začetek radikalizacije te situacije. Hvala, Louis Michel. Oui, monsieur le, le président, monsieur le commissaire. Ja, gospod predsedujoči, gospod komisar. Uh, ogenj je bil prekinjen aprila 2015. Sporazum o eh, razorožitvi in drugi dogovori naj bi omogočili vzpostavitev nove politične perspektive za to si je prizadevala predvsem Francija in pričakovali bi isti angažma tudi se strani drugih držav članic. Želel bi eh, tukaj čestitati gospe Samba Panca in drugim organizacijam, eh, ki so pospešile te postopke. Zato moram pozdraviti eh, tudi sprejetje osnutka ustave, ki bo podan na referendum. Moram pa poudariti, da morajo volitve eh, svobodne in eh, transparentne eh, biti izvedene še pred koncem leta v skladu z agendo, ki je bila zastavljena. Gospod Koralo ima besedo. Hvala, gospod predsedujoči. Um, situacija v Srednjeafriški republiki je spet ena od tistih situacij, ki se lahko izrodi v civilno vojno in to je spet ena od tistih situacij v eni od afriških držav, ki ima eh, veliko bogatstvo virov, katere bogatstvo je bilo vzrok za različne oblike kolonizacije. Uh, uh, se strani različnih držav, tudi Francije. In um, predvsem se je tam vzpostavil trg za trgovanje z lesom. Uh, zato potrebujemo predvsem bolj pregledno politiko. Res je, da je Evropska unija mm, sprejela različne sporazume za to državo, vendar pa številne nevladne organizacije opozarjajo, da ravno izkoriščanje virov lesa povzroča eh, številne nerede v tej državi. Gospod Panceri, hvala predsedujoči. Nedavni izbruhi nasilja številnih etničnih skupin v Srednji Afriški republiki je zelo zaskrbljujoč. To je spet nova epizoda v krizi, ki jo ta država doživlja že od leta 2012. V zadnjih treh letih je v tej državi prišlo do zelo hudih kaznevih dejanj in tudi zločinov proti človeštvu ter vojnih zločinov. In zato moramo na zelo jasen način tu posredovati. Potrebujemo delujoč sodni sistem, ki bo um, ukrepal zaradi kršitev človekovih pravic in mednarodnega prava. Menimo tudi, da morata Evropska unija in Srednjeafriška um, republika skušati uporabiti vse ukrepe za to, da bi ta država presegla svoje, svojo trenutno krizo in um, se prelevila v novo demokratično državo. Hvala, gospod Kelam. President. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Septembra je prišlo do novih bojev in to kaže, kako volatilna je situacija v Srednjeafriški republiki. Skrbi me, da bi lahko prišlo do obnove sektarijanskih bojev. Napadli so dve cerkvi, pa tudi mošejo. Poskusili so umoriti sto vodilnih kristijanov. Zato je najbolj pomembna naloga, da se država postavi na pot nacionalne sprave v okvir pravne države in da se zagotovijo ustrezne volitve. Mislim, da se nasprotja med muslimani in kristijani zlorabljajo v politične in gospodarske namene. Mislim, da bi morali zagotoviti več človekoljubne pomoči in mednarodnega pritiska za to, da bodo naslednje volitve potekale v skladu s pričakovanji. Hvala. Gospa Sargentini, minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Konflikt v Srednji Afriški republiki je ob vojni v Siriji in vojni v Sudanu ena največjih človekoljubnih kriz. Vendar zdi se, da smo na to pozabili. Uporniki v Srednjeafriški republiki posiljujejo, kradejo in pustošijo. Skoraj pol milijona ljudi zahteva pomoč. Pomoči so nujno potrebni. Vendar organizacije za pomoč ne morejo priti do tja. Včeraj so ubili vojaka Združenih narodov pri boju z uporniki. Uporniki trgujejo z lesom in z diamanti. Trgovci so se kljub prepovedi znašli in zdi se, da so poniknili. Takoj, ko bo trgovino z diamanti spet dovoljena, bodo krvavi diamanti spet prišli na trg in to bo pomenilo nova finančna sredstva za upornike. Evropska podjetja od upornikov kupujejo les in diamante. Združeni narodi so začeli s preiskavo tega in odkrili so, da belgijska podjetja kupujejo diamante tam. Preprečiti moramo dostop do teh diamantov, drugače konflikta ne bo nikoli konec. Hvala, gospa Bržja. Minuta. Euh, Srednjeafriška republika doživlja najhujšo humanitarno krizo od neodvisnosti naprej. Um, Vsaj polovica prebivalstva potrebuje nujno pomoč in pomoč v prehrani. In ne gre tukaj samo za um, razlike med verskimi skupnostmi. Težave pri oskrbi so um, tudi posledica delovanja velikih multinacionalk. In zato se je treba tukaj lotiti izvora problemov. Um, zaradi številnih zločinov je potrebno posredovati uh, in izraziti um, to, da se tega ne more tolerirati. Uh, Zato težko podpiramo to resolucijo, ki je premalo odločna in tudi dvomimo o možnosti organizacije zakonitih volitev v časovno določenem okviru. Venta, ena minuta. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Srednja Afriška republika je ena najrevnejših republik v Afriki in tudi na svetu in spopadajo se z največjo humanitarno krizo, odkar so dobili neodvisnost leta 60. Gre za spor med severnim kristijani na severu in muslimani na jugu. Več kot polovica ljudi zahteva človekoljubno pomoč, 20 odstotkov ljudi so begunci in notranje razseljeni ljudje. Zelo pomembno je, da je Evropska unija povečala podporo za Srednjeafriško republiko, ne samo v obliki človekoljubne pomoči, ampak tudi v obliki razvojnih projektov, naprimer pri oblikovanju delovnih mest in opolnomočenju žensk. Vendar mislim, da moramo ukrepiti tudi politično sporočilo na področjih, kot so mir, zagotavljanje varnosti in človekovih pravic. Hvala, gospod Barparnju, izvolite. Gospod predsedujoči, gospod komisar, spet je umrlo 61 oseb eh, v Srednjaški republiki. Eh, težave v Banguju. Sam sem sodeloval pri eh, delu skupine, ki je izpostavila določene predloge in eh, smernice. Gospod komisar, hitro moramo organizirati zakonodajne volitve, zagotoviti to politično tranzicijo. Preprosto sistem trenutno ne deluje pod predsednico. Razorožiti moramo milici, to so, milice, to so ukrepi, ki jih moramo sprejeti. Zagotoviti moramo stabilnost in se pripraviti na prihodnost. Vabim vse države članice, jih pozivam, eh, da zagotovijo sredstva za razvoj države trenutna sredstva pač niso dovolj. Gospod komisar, biti moramo proaktivni pri tem. Hvala. Senra, minuto. Hvala, predsedujoči. Vemo, da je plenjenje naravnih virov vzrok za bedo in revščino v vsej Afriki. V Srednji Afriški republiki vemo, kakšen interes imajo multinacionalke, nafta, les, diamanti. Številne nevladne organizacije pravijo, da največje eh, družbe, ki tržijo diamante in les, eh, sodelujejo tudi pri vojaških akcijah in so sokrive tudi za posilstva in izginotja. In zato se sprašujem, dokdaj boste dovolili, da se to eh, plenjenje virov nadaljuje in kdaj. Eh, se bodo končale te politike posredovanja in vojaškega posredovanja, kar je zgolj v interesu multinacionalk. In tudi, kaj nameravite storiti za to, da boste preprečili mednarodno trgovanje z diamanti, ki so se nabrali v času trajanja vojaškega spora? Hvala lepa, postopek pritegnite pozornost predsedajočega. Štirje, gospod Franzulika, izvolite. Mulțumesc, domnule președinte. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V Srednjoafriški republiki je prišlo do izbruhu nasilja med različnimi verskimi skupnostmi in to nas zelo skrbi. Ubitih je bilo približno 50, poškodovanih 130 tisoč, pa jih je bilo 26. septembra razseljenih. Zato pozivam pozive k temu, da bi stabilizirali državo, da bi zagotovili mir in da bi zagotovili humanitarni pristop. Države članice in Evropska unija morajo storiti vse za to, da bo država spet zaživela in da bodo civilisti bolje zaščiteni in da se bodo milice razorožile. Ne smemo dovoliti, da bo še več beguncev, da bo še več nestabilnosti in še več razseljenih ljudi. Srednja Afriška republika mora rešiti probleme, kot so revščina, regionalne neenakosti in razlike, prav tako pa je treba okrepiti vladne strukture, zato da bi se borili proti korupciji in da bi zagotovili gospodarsko ukrevanje. Samo če bo pomagala mednarodna skupnost, bomo lahko zagotovili spravo in zaupanje v državne institucije. Hvala, gospod Marjas. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Srednja Afriška republika je bogata država. Imajo diamante, imajo les, vendar zdaj se spopadajo z najhujšo humanitarno krizo od svoje neodvisnosti leta 60. 4,5 milijona ljudi živi tam in vsi imajo probleme. Polovica teh ljudi je otrok, zato veste, kako velik je tam problem. Šola morda je videti kot eh, versko izobraževanje, ampak dejansko gre za boj za vire. Veliko je tam tudi podjetij, ki kopljajo diamante in ta podjetja so povezana z milicami, ki so odgovorne za smrti, posiljevanje in tako naprej. Mednarodna skupnost bi morala takoj storiti nekaj. Evropska unija bi morala biti bolj odločna za to, da poskrbi za mir. Diamanti in drugi viri bi morali biti namenjeni ljudem. Hvala, Jakočič, minuta. Afriška republika je zemlja, koja... Srednja Afriška republika je država, ki je doživela številne procese, od premirja do poskusa normalizacije odnosov, pa do sedanjega jasnega slabšanja stvari. V, eh, kateri so bile napadene tudi mednarodne človekoljubne misije in plenjeni njihovi domovi v zadnjem tednu. S tem se kršijo demokratična načela in kar se tiše volitev, vsi pričakujemo, da naj bi te prispevali k rešitvi problemov, vendar pa je dejstvo, da ob tej situaciji, ob eh, različnim interesom do virov, ki se nahajajo v Srednji Afriški republiki, še zlasti les in diamanti, ostaja vprašanje, ali se bo res lahko na ta način rešila situacija, ali se bo morda rešila le z nekim trajnim angažmajem se strani Evropske unije in drugih držav, držav za vzpostavitev normalnih odnosov v tej državi. Uh, Gospod Koral, hvala. E, Srednja Afriška republika. To je država, v kateri je leta 2014 umrl en otrok na dan, v kateri se tvorijo e, paravojaške milice. To je država, ki že od 1960. leta doživlja civilne vojne in eh, spopade, predvsem zaradi eh, razlik med etničnimi in verskimi skupinami, predvsem pa tudi zaradi te neokolonizacije. Ehm, eh, v državi, v kateri je otežen dostop do zdravstvene oskrbe in tudi do pitne vode. Uh, Eh, kolega pred menoj je govoril tudi o eh, lesu, za katerega so zainteresirane tudi evropske multinacionalke. Treba je spregovoriti tudi o diamantih, eh, ki povzročajo iste probleme. Vsekakor pa je treba izpostaviti nasilje, ki ga tukaj izvajajo nad eh, predstavniki nevladnih mednarodnih organizacij. In če ne bomo bolj konsistentni v naših dejanjih, bomo le s težavo prispevali k rešitvi te velike humanitarne krize v tej državi. Hvala. Hvala, gospod komisar. Hvala, kolegice in kolegi. Pozdravljamo sprejetje resolucije v Evropskem parlamentu o razmerah v Srednji Afriški republiki. Evropska unija obsoja nasilje, do katerega je nedavno prišlo. To smo podali tudi v izjavi 28. septembra. Izjavo je podala visoka predstavnica. Tisti, ki so povzročili nasilje, morajo za to odgovarjati. Humanitarni delavci so spet bili tarče nasilja in ne morejo upravljati svojega dela. Prav tako pozivamo k spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava. Evropska unija izraža solidarnost z žrtvami zadnjih nekaj dni. Velika večina državljanov Srednjeafriške republike si zasluži in tudi zahteva konec konflikta, izboljšati je treba možnosti za vse dele prebivalstva. Država se bliža koncu tranzicije in ti dogodki kažejo, da so volitve, sprava in varnost naše prednostne naloge za prihodnje mesece. Ponoviti želim, da Evropska unija podpira tranzicijske oblasti. Še posebej želim pohvaliti Katrin Saba Panš, vodjo tranzicije. Alternative za tranzicijo ni. Volivni proces se mora nadaljevati, storiti je treba vse, zato da se zagotovi raven vključenosti in preglednosti, ki bo zagotovila rezultat, ki ga bodo sprejeli vsi. Potrebujemo legitimno posttranzicijsko vlado z novo ustavo, ki jo bo podprla večina ljudi. To morajo spremljati tudi napori za spravo in oblikovanje socialne kohezije. Varnost je še vedno prednostna naloga, ne samo zaradi volitev kajti Srednja Afriška republika je še vedno preveč nevarna. Ne sme biti možnosti za nikogar, ki se ne bo želel razorožiti in ne bo želel sprejeti premirja. Evropska unija opozarja, da sprave brez pravice ne more biti. Prav tako ne smemo pozabiti na to, da humanitarna kriza vpliva še vedno več kot na polovico ljudi. Evropska unija bo še naprej zagotavljala humanitarno pomoč tistim, ki jo potrebujejo in gradimo tudi povezave med humanitarno pomočjo in dolgoročno pomočjo. To je cilj skrbniškega sklada Begu, v tem skladu je zdaj 108 milijonov evrov in Evropska unija je skupaj z partnerji na terenu zavezana pomoči ljudem v Srednje Afriški republiki. Srednja Afriška republika je zdaj na zelo pomembnem križišču. Lahko so vzor okrevanja in stabilizacije zato bodo potrebovali dobro voljo, pa tudi odločenost voditeljev v Banguju in potrebovali bodo sodelovanje mednarodne skupnosti. Zato je zelo pomembno, da Srednja Afriška republika ostane na mednarodni agendi, kajti zdaj je tranzicijski proces v ključni fazi. In ta razprava je konkreten prispevek k temu, da bomo pomagali, da na Srednjeafriško republiko ne bomo spet pozabili. Hvala. Hvala, gospod komisar. Sedem osnutkov resolucije smo prejeli, razprava je konec.